Ladies and gentlemen, meine Damen. Gospe in gospodje, rada bi odprla to zasedanje. Pet, šest minut že zamujamo. Pozdravljam vas na današnjem zasedanju. Predsedojoča Nikolo Zonova je žal imela druge obveznosti in ni mogla priti. In jaz bi pa zaradi vsebine raje govorila nemško, če nihče temu ne nasprotuje. In sicer bi začeli z prvo točko, sprejetje dnevnega reda. Mislim, da lahko brez dodatnih pripomb sprejmemo, če nihče nima nič proti, nihče ne nasprotuje temu. Potem pa imamo spet eh, obvestilo o jezikovnem režimu in sicer razen mateščine so danes zastopani vsi jeziki. Potem tretja točka, sprejetje zapisnika z prejšnje seje. Lahko sprejmemo, nihče ne ogovarja. Potem pa nadaljujemo s četrto točko in sicer k našim gostom. Pozdravljam poleg sebe gospoda Hajnca Bekerja. ki je kandidat za strokovnjak za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Potem pozdravljam prav prisrčno tudi gospo Veroniko Lopej Fontanje, kandidatko za Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound. Tudi druga dva kandidata sta že tukaj na moji desni strani gospod Mikič od Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu EUOŠA in Jan Kremers za Evropski organ za delo ELA. Vsi so torej tukaj, prav prisrčno pozdravljeni. Če nima nihče nič proti, predlagam, da damo besedo našim gostom, ki se bodo predstavili drug za drugim, potem pa bomo lahko zastavili vprašanje. Kako to zgleda, veste, v prvem krogu bomo dali besedo koordinatorjem, vsak bo imel po dve minuti za svoje vprašanja, torej našim štirim gostom in potem po prvem krogu bomo prišli v drugi krog in takrat boste lahko tudi vsi ostali, ki boste to želeli, zastavili svoja vprašanja. Potem bo sledila točka 5 okoli 17. ure. Takrat bomo glasovali. Najprej pa bi začela z predstavitvami in prvi bo dobil besedo gospod Bekar in beseda je vaša, izvolite. Thank you, Chair. Uh, I will uh, hold my presentation. Hvala lepa. Svojo predstavitev bom opravil v nemščini, ker vas ne želim obremenjevati s svojim avstrijskim naglasom. V veliko čast mi je, spoštovani poslanke in poslanci, da se lahko tukaj predstavim kot kandidat za strokovnjaka za um, CDFOP, torej za Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Veliko od vas ve, da sem kot nekdani poslanec aktivno deloval do julija letošnjega leta in sicer sem bil tudi do leta 2011 v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve in sicer med drugim tudi eh, namestnik koordinatorja bil sem čas, namestni član in polnop član. In v tem času sem deloval tudi kot poročevalec za različne dosije, pa tudi kot poročevalec v senci. In ta poročila so povezana z današnjo ulogo, eh, to je poročilo za EURES, Evropsko mrežo za uh, uprave trga delovne sile. Šlo je za pobudo tudi za o socialnem gospodarstvu, za belo knjigo o pokojninah in za novo ureditev evropskih agencij. Pri vseh teh temah sem bil tudi sam vključen. Od leta 2005 sem član uprave avstrijskih eh, eh, socialnega zavarovanja. V tej kratki predstavitvi bi rad predstavil svoje pozicioniranje, zato da boste videli, kakšna so neka prepričanja strokovnjaka, ki kandidira za oziroma nekoga, ki kandidira za strokovnjaka v pravnem odboru CDFOPA. Tukaj sem zbiral veliko izkušenj, kajti, kot veste, je boj proti uh, brezposelnost in predvsem boj proti brezposelnosti mladih, imel poseben podarek, ki se je potem našel tudi v pobudi za mlade. Tu je šlo vedno za temo poklicne kvalifikacije, poleg drugih tem. Jamstvo za mlade, potem vprašanja trga delovna sile in pa tudi odločitev Evropske unije do katere imam prav poseben odnos in se mi zdi izjemno pomembna in ki me tudi vodi, to je Evropski stebr socialnih pravic. To je po mojem mnenju prav stoletno delo in mislim, da v javnosti nikoli ni dobilo pravega odzvena. A že danes, pa kolikor vem, je bilo marsikaj uresničeno tega, kar je tam zapisano več, kot smo pričakovali, a po mojem mnenju še vedno ne dovolj. Če bodo člani tega odbora izrazili svoje zaupanje vame, potem se vidim kot predstavnik interesov tega parlamenta oziroma tega odbora, ki me bo napotil. Poleg svojih izkušenj, oziroma preko svojih izkušenj sem pridobil prepričanje, da Evropski parlament in pa predvsem ta odbor zelo visoko ceni ulogo evropskih agencij in tudi podpira njihovo delo. In nad tem sem bil vedno pozitivno motiviran in to me je vedno gnalo, da sem se lotil tudi te kandidature. Tudi če za mojo vlogo kot strokovnjaka ni, neke natan ni nekega natančnega opisa dela, pa bi kot usmeritev navedel tiste teme, ki me najbolj motivirajo, vendar pa moram reči, da bom seveda ob spoznanju, natančnejšem spoznanju dela v moji agenciji CDFO oziroma tudi v drugih agencijah, seveda z veseljem prevzel tudi druge naloge. Iz današnjega vidika pa na vrhu vidim nekaj, kar imenujem pritisk na tiste države članice, ki v tistih področjih, ki jih obravnavajo agencije in izvajajo agencije, um, zaostajajo. In tu je kar nekaj zaostankov pri nacionalni, v posameznih državah in upam, da bomo z inst po institucionalni ali logistični poti tukaj napredovali, vsekakor pa s tem, kar je, so tudi um, mehki predpisi Evropske unije, da bomo lahko tukaj nekaj naredili. Različne nacionalne kulture ustvarjanja poklicev, kot je bilo to tudi imenovano na zadnji seji, kjer so se predstavili tudi izvršni direktori, uh, da je ta sinhronizacija kultur seveda v ospredju. Potem enakopravnost izobraževalnih poti je treba zagotoviti, potem dualno izobraževanje bi morali še ukrepiti, po mojem mnenju, oziroma bi morali o tem še več govoriti. Nisem pa mnenja, da bi preprosto prekopirali nek sistem dualnega izobraževanja, kot obstaja v Nemčiji ali Avstriji. To ni prava pot. Lahko pa bi tukaj zastavili nekaj benchmarking in tukaj zastavili tudi bench learning. Se pravi, je treba se nekaj naučiti na podlagi benchmarkinga in iz tega izvesti nek bench learning. Potem prisotnost in pri, priznavanje agencij tako v eh, posameznih državah, kot tudi v javnosti, mora biti ena od naših nalog. Potem pa mislim, da je tu še en pojem, ki opisuje jedro nalog in to je v angleščini employability ali zmožnost za poslovanje predvsem mladih, pa tudi starejših, torej v tistih starostnih skupinah, kjer je stopnja brezposelnost visoka. Torej to zmožnost, to zaposljivost, to mora biti vedno neko merilo in pri ukrepih moramo videti, ali izpolnjujo to merilo ali ne. Potem usmeritev poklicnega usposabljanja na zahtevah digitalnega razvoja. To je nekaj nujnega, tudi vsi vedo in zato mislim, da je to tudi legitimno. Mobilnost delovnega trga je vedno večja in tudi ta nas mora voditi. A tudi optimizacija usposabljanja učiteljev in trenerjev mora biti bolj v središču pozornosti, kajti kot vemo iz, uh, kot kažejo razne informacije, tu še nismo uh, dosegli zadostne mere. Potem tudi usmeritove generacije. Tudi tu vemo, da uh, mlajši vedo, kaj potrebujejo mlajši. Uh, Um, tu je treba tudi preprečiti, in vemo, kakšni so ukrepi, ki so naprimer pri mladih potrebni, tudi treba je preprečiti, da zvredčasno zapuščajo šolo, treba je spodbuditi uh, poklicno usposabljanje, a tudi pri starejših je treba še uh, marsikaj narediti. Tudi naprimer um, uvajanje ekip, kjer so mešani mlade in stare generacije, tudi tu bi morali nekaj narediti in tu sem pripravljen prisluhniti in videti, kaj se da storiti. Uh, potem do, pred, izjemno dominantno mora biti enakopravnost med moškimi in ženskami, tudi pri enakosti plač, eh, dostopnost in pa preglednost in pa dostopnost eh, trga, sil, trga delovne sile za ženske. To je nekaj, kar mora biti na prvem mestu in to je tudi v poročilu Evropskega parlamenta na zelo visokem mestu. Potem tudi integracija migrantov, ki so pridobili pravico za azil, eh, se v Evropi še sploh ne dogaja. Mislim, da bi tudi na tem področju lahko kaj naredili in mislim tudi, da Evropsko socialno gospodarstvo, ki sem jo dobro spoznal kot poročevalec, je ustvarjalec eh, delov, delovnih mest in da lahko marsikaj naredi tudi pri usposabljanju. Tukaj bi še nekaj ponovil, kar je povedal tudi izvršni direktor CDFOPA in je to tudi projiciral na svoje prosojnici. Rekel je Making Vet Fit for the Future in to v celoti podpiram in k temu želim tudi sam prispevati. Hvala za vašo uh, pozornost in prosim za vaše zaupanje. Hvala lepa, gospod Bekar. Bomo kar takoj nadaljevali z gospo Fontan, Veroniko Fontanje. Izvolite. Hvala lepa. Jaz bi želela govoriti špansko in bi rada povedala naslednje. Po dveh mandatih kot Evropska poslanka je kar nekaj prav posebnega, da sem tukaj in veliko čast mi je, da sem lahko tukaj kot kandidatka za to mesto strokovnjakinje. In to je res nekaj prav posebnega. Mislim, da je bilo opravljeno dobro delo in da je bila enotnost v tem odboru precejšna. Zelo lepe spomine imam na čas v tem odboru. Kar se tiče uloge strokovnjakinje v Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound. Evropska unija lahko stori več tudi za državljane. Državljane si želijo pristope, ki se nanašajo na osebe, predvsem na osebe, ki imajo posebne potrebe. In Eurofound je lahko zelo zanimivo urodje, da se to doseže. Od njene ustanovitve leta 1975 obstaja ta Evropska fundacija in izboljšuje delovne pogoje, življenske eh, pogoje v celotni Evropski uniji. Tu so prispevali empirične podatke in eh, prispevali k temu, da se pogoji ocenjujejo in potem analizirajo na podlagi objektivnih podatkov. Nacionalna in evropska politika na tem področju, pa tudi nacionalne in mednarodne institucije imajo lahko boljšo sliko o posameznih težavah in na ta način iščejo socialne in gospodarne rešitve, ki so tudi trajne in gospodarne. In eh, delo, ki se tukaj opravlja, je zelo pomembno in seveda so ti podatki tudi zelo koristi za zakonodajalce v Evropi. Sama sem jih tudi že pogosto uporabila v vseh teh letih. Zato priporočam, da se ti podatki res uporabljajo, saj so zelo koristni. Zavedam se tudi, kakšno delo opravlja ta odbor in vem, da so problemi, s katerimi se ukvarjajo, zelo pomembni. Zato si želim, če me boste potrdili kot kandidatko, da, tudi, da bomo tudi prisluhnili vsem tem težavam in tudi željam po sodelovanju. Seveda smo že napredovali tudi glede uh, socialno konvergenco v posameznih državah članicah v preteklih desetletjih, ampak gospodarska in finančna kriza pa je vendarle privedla do tega, da je ta konvergenca se uh, malce razblinila. In te razlike še vedno obstajajo med posameznimi državami in tudi znotraj držav članic. To so seveda overe za projekt evropske integracije, kjer gre ravno za to, da se izboljšajo življenjski in poklicni pogoji za ljudi. In zato se moramo na evropski ravni zavezati za to, da bomo, zauzemati za to, da bomo povečali produktivnost, konkurenčnost, hkrati pa tudi zagotovili večjo trajnost pri samem delu in zaposlovanju. Torej, trajnost in zaposlovanje, to je nekaj, česar ne smemo uh, interpretirati s, samo kvantitativno, gre tudi za kakovost. Bodoči evropski model se ne more operati na nizke cene oziroma nizke plače. Kajti, če pogledamo kratko in srednjeročne izglede, niso zelo rožnate in ravno te napetosti med Kitajsko in ZDA, pa tudi upočasnitve v gospodarskih, tako v Nemčiji kot v Italiji, tudi težave v produktivnem sektorju, pa potem tudi vprašanje Brexita. Vse to so seveda obremenitev za odpornost posameznih trgov držav in držav. Zato je res zelo pomembno, da delujemo tudi preventivno in da podpiramo tudi socialno gospodarstvo. Se, na to se tudi spoznam, ker sem se v prejšnjem mandatu zelo intenzivno s tem ukvarjala. Toli, torej delo za podjetji v socialnem gospodarstvu je pokazalo, da im, lahko ima to zelo pozitivne rezultate. Zato, da se lahko vključijo tudi zapostavljeni deli družbe. In tu se niso izgubljala delovna mesta, temveč smo jih lahko celo ustvarili in to v kriznih časih v teh podjetjih, v socialnih gospodarstvih smo celo ustvarili delovna mesta. In seveda pa so to tudi nove izzive, ki izhajajo iz najnovejših skrbi za podnebje, demografska sprememba, potem staranje prebivalstva in še drugi s tem povezani problemi, pa digitalna doba pa in tehnološka revolucija. Vse to seveda vpliva tudi na delovne razmere, kot jih smo jih poznali doslej. Da bi lahko se tem izzivom zoprstavili zelo uspešno, je pomembno, da se zakonodajalci lahko oprejo na dobre in aktualne podatke, da lahko tudi uskladijo popraševanje in ponudbo in sicer podjetij, državljanov, delodajalcev in tako naprej, da bodo lahko vsi te izkoristili prednosti digitalizacije in čim bolj zmanjšali tveganje, ki izhajajo iz tega. Vedno moramo pomisliti tudi, da naši državljani, naši sodržavljani so pravzaprav največji adut, na katerega lahko računamo. In zato je pomembno, da so ravno oni v srčiki naših politik. Kajti le tako bomo lahko ustvarili enakovredno in vključevalno družbo. Nove oblike zaposlovanja, ki nastajajo za tehnološkim razvojem, zahtevajo okverje za fleksibilnejšo delo, za to prilagajanje novim pogojem. In ravno zato ne smemo dopustiti, da bi se tukaj spodkopavale pravice. Pravilno je, da imamo pravice in pa pravila, ki se usmerjajo tudi na socialnem gospodarstvu, zato da so vsi upoštevani, ki jih to prizadane. In zato mora se to razvijati v kladu s socialnimi standardi. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno, to je enakopravnost med spoloma. To je vidik, ki ga je treba nujno zagotoviti. Ne more biti tako, da ženska zasluži manj za uro dela kot moški za isto delo. Potrebujemo zavezujoče ukrepe za transparentnost pri plačah. To bi lahko bilo pozitivno, zato da zmanjšamo razlike v plačah. Pot tem so tu tudi različne pobude, ki lajšajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Potem mladi, so, oni so prihodnost Evrope. Ne smemo dovoliti, da bi vladala tako visoka brezposelnost, ki se v nekaterih državah, članicah giblje že skoraj okoli 50 odstotkov, nažalost tudi v moji. Kar smo se naučili v preteklosti in kar smo se naučili tudi iz jamstva za mlade, ki je bila zelo dobra, na to moramo misliti, zato da preprečimo ponovitev starih napak. Kar se mi zdi tudi zelo pomembno in kar mi je bilo tudi pomembno v prejšnjem mandatu in kar smo slišali v številnih poročilih, je opozorilo na demografsko spremembo. Gre torej za prekomerno staranje prebivalstva, pa ne le to, gre tudi za odseljevanje eh, iz podeželja, torej premalo je infrastrukture javnih služb, ponudb za izobraževanje in usposabljanje, zdravstvene in strene strukture ali pa preprosto interneta. Le nekaj primerov je to. V Španiji je to v določenih regijah zelo velik problem in če ne bomo prav k malu ukrepali, teh področji ne bo več in bodo postali osamljeni. In eh, Evropska unija je lahko konkurenčna le, če bomo zagotovili visoko raven zaposlovanja in če bomo tudi ohranili korak s časom pri uh, zdravstvenem in socialnem zavarovanju. In za to, da to dosežemo, potrebujemo po aktivno politiko, učinkovito politiko, ki skrbi za to, da imajo vsi enake možnosti, izhajajoč iz nediskriminacije za vse starostne skupine. To pomeni, da je socialni strvor odločilni element za izboljšanje socialnih in delovnih pogojev za vse delavce v Evropi, za vse državljane v Evropi in to je dobra usmeritev, ki je nujno potrebna. Tukaj se nakazujejo tudi usmeritve evropske politike. Poleg tega pa bo prihodnost Evropske fundacije tudi pomembna za izvajanju vseh 20 načel, ki so zapisane v socialnem stebru. Moramo se pa še naprej zauzemati za to, da bomo uspešni pri teh problemih, da jih bomo premagali in moramo se jim zoprstaviti. In zato se strinjam s tem, kar je rekla predsednica komisije, gospa von der Leyen. Namreč pomembno je, da delovna mesta, ki se ustvarjajo, da so kakovostna ne smemo samo razmišljati o količini. Res želimo, da bodo delavci imeli dostojanstveno življenje in treba je tudi pomisliti, da so tudi kolektivna pogajanja pomembna v celi Evropski uniji. Torej, Eurofound lahko k temu marsikaj prispeva v tej smeri v zvezi z zakonodajo in zbri podpori zakonodajalca. Hvala lepa. Herzlichen Dank, Frau Fontanier. Für Najlepša hvala, gospod, gospa Fontanier, za vašo predstavitev. Sedaj pa bomo kar nadaljevali z gospodom Vladom Mikičem. Sem pravilno izgovorila? Miksič. Beseda je vaša. Thank you. Um, you know... Hvala lepa. Romunska imena ponovadi niso zelo zapletena. Hvala lepa za priložnost, da se danes lahko tukaj predstavim in da ste me predlagali za ulogo neodvisnega strokovnjaka v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu. Tudi jaz bom govoril v svojem jeziku. Hvala lepa. Marsikdo od teh, ki ste tukaj in tudi jaz, ste več časa na delovnem mestu kot doma pri družini. Žal sem tudi jaz dober primer za to, če tako rečem. Moji ženi bi bilo ljubše, če ne bi bilo tako, ampak dobro, nažalost pa pogosto je tako. In ko sem študiral medicino, torej bil, študiral sem medicino na zahodu Romunije in potem pa sem pred približno 20 leti začel delati v veliki bolnišnici, kjer nismo imeli veliko sredstev, res je vladalo pomankanje, bilo je zelo težko za bolnike in za zdravnike, vse je bilo zelo stresno in to stres je bremenil osebje. In potem sem videl, da je bil v bistvu bolan sistem, ki je bil bolan še bistveno bolj kot sami bolniki. Delo kot zdravnik sem nekaj časa izvajal, potem pa sem se vrnil na fakulteto, bil sem v Londonu, kjer sem študiral socialno in zdravstveno politiko in sem tudi delal naprej na tem področju v več kot sedmih državah, v različnih eh, ministrstvih na izvršilnih eh, položajih, tudi kot svetovalec ali za mednarodno organizacijo, kot je Svetovna banka in eh, tudi Centr za nadzor bolezni in preventivo. In eh, tu sem imel opravka z različnimi interesi. Včasih mi je uspelo iz nič zgraditi neke mehanizme, ki so delovali. Včasih je to tudi spodletelo in marsikaj se človek nauči. Vedno pa je tako bilo, da sem delal v ekipi, vedno skupaj z drugimi. In vsi vemo danes, da ravno v socialni politiki in v zdravstveni politiki sploh ni možno karkoli doseči sam. Ta filozofija je konec koncev tudi podlaga za delo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Mislim, da je to temeljno načelo te agencije, torej agencije OŠA. In mislim, da je to njena biti in da je zaradi tega tudi malce bolj ranljiva. Tako kot deluje agencija OŠA, nimaš prav pogosto stika z zaposlenimi in tudi z stičnimi točkami v nacionalnih državah, v ZDLO, dajalci in tako naprej. In na te mreže se seveda opiramo za to, da zbiramo informacije in jih tudi širimo. Seveda zaradi instrumentov, ki jih tam izdelujemo. In to je običajno, kajti gre za malo agencijo, o kateri govorimi. Gre za 67 eh, delavcev, tudi proračun je temu primeren in zato se moraš zelo operati na to mrežo, da lahko učinkovito delaš. To je torej ena točka, zaradi česar je morda agencija malce bolj ranljiva, po drugi strani pa je to zelo dobro, kajti vidimo, kako dobri so ti instrumenti. Vendar pa lahko le tam nekaj naredimo, kjer imamo neke uh, kontaktne osebe. In to se je pokazalo tudi pri uh, ocenah nedavnih teh agencij. Kajti videli smo, da so učinki včasih zelo omejeni, tudi kar se tiče uh, prepoznavnosti v državah članicah, ki je pogosto omejena. In to je povezano tudi s tičnimi točkami v posameznih državah, ki niso zelo informativne oziroma niso zelo pripravljene podajati informacije. Zato mislim, da je potrebna boljša komunikacija med posameznimi službami in agencijo. Tako bi lahko premagali marsikatero oviro. Potem bi morali sodelovati proaktivno z člani mreže. In to bi bilo zagotovo zelo pozitivno ravi za preventivo, pa tudi za podpiranje preverjanje zdravja na delovnem mestu. Torej, zunaj malega kroga strokovnjakov in to bi bilo zelo koristno. Povezano pa je to s kontekstom. Ta ni ravno rožnat gospodarska recesija, to smo zabeležili v kar nekaj državah članicah in to vodi do zmanjševanja števila delovnih mest. In ni ravno vidno, kdaj se bodo viri vrnili na raven pred krizo. Pri Oši je bilo enako, proračun so štiri leta zapored zmanjševali, kljub temu pa je agenciji uspelo doseči svoje cilje. In tudi to je zelo pomembno, kaj ti. Če upoštevamo vse to, so potem vendarle pravili dobro delo. 3,4 milijone evrov se izgubi zaradi bolezni ali kot posledica polebni. Potem tudi se veliko bolezni zgodi kot posledic negativnih posledic na delovnem mestu, potem bolezni mišičja in eh, okostja, teh je največ, ki vodijo do nezmožnosti za delo. Dobra novica pa je, da je bistveno manj nesreč, bistveno več, kot jih je bilo šele pred, krat, pred časom. Kar pa se tive umrljivosti na delovnem mestu, to je pa zelo žalostno. Približno več kot polovica, torej 52 odstotkov smrtnih uh, Eh, primerov nastane zaradi raka. In tu je Evropska unija res poseben primer. V Evropi je tako, da je skupno število tistih, ki umrejo zaradi ene od oblik raka, zaradi spostavljenosti na delovnem mestu, 80 tisoč letno. Vse te primere smrti, vsak od njih je torej primer, ki bi ga lahko preprečili vsakega posameznega bi lahko preprečila in stroški so seveda zelo strezni, pri tem se izgublja produktivnost. Uh, več kot 4 milijard evrov na, mes, na leto je neka konzervativna ocena stroškov, ki so s tem povezani. V tem kontekstu torej dela ta agencija in treba je reči, da spričo te situacije in tudi spričo omejenih verov, ki so na voljo, je seveda zelo pomembno, da se osredotočamo na cilje dejavnosti te agencije. In to predpisuje tudi um, upravni odbor v večletnih strateških načrtih. Evropski parlament dolgo časa ni bil zastopan v tem gremiju in tako nismo imeli nekega, eh, nismo mogli ničesar prispevati tudi k, v tej pomembni fazi doseganja in uresničevanja ciljev. No, ta vidik se bo sedaj izboljšal in sedaj bo parlament napotil strokovnjaka v ta gremij, ki sicer ne bo imel glasovalne pravice, bo pa ta strokovnjak lahko posredoval informacije. In že to je veliko. In če si predstavnik Evropskega parlamenta v odboru te agencije, potem ima to tudi konkretno vrednost, ne samo funkcionalno. To so torej možnosti, kjer lahko nekaj naredimo. Gre za varstvo in zdravje na delovnem mestu. In tu je kar nekaj pri, um, kar moramo narediti. Sodelovanje z delavci, eh, upokojitvena doba, vse to se zelo močno spreminja in vedno več državljanov ima vedno manj predstavnikov, ne nujno zaradi ampak sindikatov, ampak tudi z drugimi organizacij. Njihov glas doslej ni bil neposredno zastopan v upravi OSHE. Sedaj pa bo drugače in prepričan sem, da se bo z vašo podporo to lahko izboljšalo. Torej, vi ste tisti, ki imate najbolj neposreden stik z državljani in to je izjemna priložnost, da res tudi opozorimo na posamezna področja in skupine delojemalcev. Pa še nekaj glede funkcionalnosti prioritete Evropske unije v zvezi z varnostjo in zdravjo pri delu niso opredeljeni dlje kot do leta 2020, zato bo to zagotovo zelo pomembna tema. Agencija je, večletnem, je, je pred kratkim objavila večletni načrt in strategijo do leta 2023, vendar pa fin, ni finančne perspektive. Torej bo del teh ciljev, strateških ciljev, morda še enkrat opredeljenih. Torej, skušal sem v tem zelo kratkem času vam predstaviti nekaj točk pozitivnih strani, a tudi slabosti agencije in mislim, da je pomembno, da tudi odbor oziroma pravni odbor dobi čim več informacij, kaj in naloga strokovnjaka je, da opravi prav to, prenese znanje in informacije. In zato je tudi zelo pomembno, da je zagotovljena reprezentativnost te mreže, te ekipe, na katero se podpe, eh, operajo pri agenciji. In tu ne gre samo za podrobnosti, zelo pomembno za zdravje državljanov je tudi, da se unesejo izkušnje gre za javno področje politike in pravzaprav gre za moto Health is wealth, zdravje je blaginja. Hvala. Eh, najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa nadaljujemo z gospodom Janom Kresom. Beseda je vaša. Hvala lepa. Dragi kolegi, dragi prijatelji, dragi poslanci, z velikim veseljem sem sprejel nominacijo oziroma imenovanje, o katerem boste odločali danes popovdne. In rad bi podal zelo kratko izjavo o sebi in o izzivih, s katerimi se srečujemo. V tej dvorani eh, sem bil že večkrat, eh, zato da eh, bi se pogovarjali. In sicer v zvezi z osnutkom direktive o Evropskem organu za delo. Takrat je bil to še osnutek. Na področju mobilnosti delovne sile sem postal dejaven pred 30 eh, leti. Eh, sem eh, delovni sociolog in trenutno se ukvarjam z delovnim pravom in pa sociologijo. Zakaj pred 30 leti? Zaradi tega, ker smo takrat razpravljali o akcijskem načrtu Žaka Delorja, ki je bil vezan na Belo knjigo in eh, to je bil pravzaprav poskus, da vzpostavimo arhitekturo Evropske monetarne unije, pa tudi Evropskega enotnega trga. Prosti pretok in mobilnost državljanov. To je že bilo vključeno v rimske pogodbe iz leta 1997 eh, in eh, Ta mobilnost delavcev je bila tudi eh, eden izmed najpomembnejših temeljev eh, novega projekta. Takrat smo eh, imeli razpravo med 12 državami članicami. Zapomniti se morate, da je berlinski zid še zmeraj stal in prosti pretok ljudi in pa prosti pretok delovne sile, to sta bili takrat zelo pomembni temi. Bil sem tudi član Evropskega parlamenta, bil sem eden izmed poročevalcev za eh, socialno zavarovanje in sicer leta 2004, od leta 2009 pa sodelujem z Amsterdamskim inštitutom za napredne eh, študije eh, in delo, ki sem ga opravil na univerzah je močno povezano z evropsko socialno politiko. Delal sem recimo kot izvedenec za koordinacijo sistemov socialne varnosti. Eh, potem sem opravil veliko delo na področju napotitve delavcev in ukvarjal sem se tudi z okrepljenim nadzorom in pa uh, okrepitvijo nadzora v zadnjih letih. Eh, poleg tega eh, sem sodeloval tudi v tako imenovanem projektu Eurodetašmo. Tukaj gre za poskus sodelovanja med 16 državami članicami in sicer med izvedenci na področju delovnega prava, ki sodelujejo na področju raziskav in eh, skušajo ugotoviti, kako bi lahko sodelovali na nadnacionalni ravni. Porazdelitev dela doma pa je izjemno raznolika v Evropski uniji in to je tudi ena izmed težav, s katero smo se srečevali pri vzpostavitvi Evropskega organa za delo ni vedno lahko najti pristojnih organov eh, v drugih državah, ki se ukvarjajo z določenim eh, področjem, če potrebuješ pomoč. In izkušnje, ki sem jih eh, zbral pri tem projektu, so mi bile v veliko pomoč. Hrati pa je to pomagalo tudi poročevalkam in pa poročevalcem za Evropski organ za delo. No, sedaj pa čisto konkretno o Evropskem organu za delo Eli. Vaš organ me je prosil, da predstavim stališče in tudi Evropska komisija me je povabila, da delujem kot zunanji svetovalec v svetovalni skupini, ki je bila vzpostavljena lani po zimi. Delo ki je bila upravljena znotraj te skupine, je zelo pomembno tudi, oziroma bo zelo pomembno tudi za delo tega organa v bližnji prihodnosti. Vendar pa je zakonodaja eno, izvajanje pa drugo. In zaradi tega mislim, da je zelo, zelo pomembno, da ima Evropski parlament predstavnika v upravnem odboru ELE, kaj ti že iz svojih izkušenj dobro vem, da v tem parlamentu pogosto zagovarjate duh zakonodaje, vendar pa se zastavlja vprašanje, ali je ta duh zakonodaje ohranjen tudi pri izvajanju. Mislim, da trenutno delo Ele temelji na eh, dveh eh, vidikih in sicer je potrebno najprej ukrepiti sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi in pri tem ne gre toliko za evropski nadzor, ampak eh, gre za verodostojnost dela tistih, ki delujejo na terenu ki imajo operativno nalogo sodelovati. In reci moram, da v projektu Eurodetešma, kjer sem sodeloval kot eh, zunani eh, sodelovalec, da smo tam videli zelo zanimivo sodelovanje med portugalskimi in francoskimi inšpektori, ki so veliko bolje sodelovali, takoj, ko so opravili nekaj skupnih dejavnosti. Zelo zanimivo pa je tudi, da se je izgubil poudarek eh, na državi, ki napoti delavce oziroma na državi, ki sprejema delavce, kajti zadeve se lahko hitro spremenijo in državi lahko hitro zamenjata vlogi. Pripravil sem tudi zelo zanimiv projekt za univerzo v Portu leta je na portugalskem proučevala posledice zelo intenzivne mobilnosti delovne sile na nekaterih podeželskih območjih na portugalskem. In 40 odstotkov moške populacije je delalo v tujini. Lahko si predstavljate, kakšen je bil vpliv na eh, podeželske skupnosti. In kako pomembno vlogo so potem igrale ženske, da so ohranile te skupnosti. Mm, ne vidim, koliko časa še imam na voljo. Kaj ti mislim, da ura, vsaj na moji strani, tega pulta ne deluje. Ampak ne omenim še to. Sedaj imamo priložnost, da damo zakonsko podkrepitev rezultatom inšpekcij, da jim damo verodostojnost. To je bila zmeraj težava pri inšpe, delovnih inšpekcijah, eh, kajti vedno smo lahko sodelovali z kolegi v tujini, ampak če smo jih obiskali, potem smo eh, bili tam le gostje, turisti. In to bi se nas sedaj spremenilo z uredbo. Druga točka, ki je ravno tako zelo pomembna, pa je, da poskušamo zelo previdno najti način za širše razmišljanje. Ne moremo se osredotočiti zgolj na posamezno področje, razmišljati moramo bolj horizontalno in se tako uh, tudi soočati z. Uh, različnimi vidiki. Ne gre zgolj za sodelovanje preko meja. Gre tudi za sodelovanje eh, disciplinskih odborov in to mislim, da je tudi zelo pomembno. Gospa predsedujoča, če sem čisto kratek. Ta parlament bi si moral natančno gledati, kaj se bo zgodilo z Evropskim organom za delo. Eden izmed ključnih eh, ciljev odbora za zaposlovanje je bil da izboljša mobilnost delovne sile, ki bo temeljila na pravicah. In mislim, da je tudi eh, to na kocki, oziroma bo tudi to na kocki v bližnji prihodnosti. V to sem eh, vključen in pripravljen sem biti eh, tudi vaš predstavnik in ko pravim vaš predstavnik, mislim na predstavnika odbora v širšem pomenu te besede. Najlepša hvala to so bile torej štiri predstavitve. Še enkrat najlepša hvala. Sedaj pa vprašanja in eh, kot sem že prej dejala, bomo najprej imeli prvi krok. Začeli bomo s koordinatorji skupina ELS, gospa Skutedal, ne vem, ali sem to pravilno izgovorila. Hvala lepa, govorila bom švedsko. Prisrčno se zahvaljujem za predstavitev in eh, rada bi čestitala tudi za imenovanje vsem kandidatom. Najprej bi rada nagovorila gospoda Bekarja. Nisem sicer sodelovala z njim, ampak eh, o njem nisem slišala nikoli nič slabega in zaradi tega se zelo veselimo vašega imenovanja v skupini ELS. Menimo, da imate veliko strokovnega znanja. Sedaj imam pa vprašanje. Obiskala sem različna podjetja. In vedno znova slišimo, da eh, tečaji, ki so namenjeni brezposelnim, ne ustrezajo vedno potrebam na trgu. Torej je potrebno pripraviti analize. Kako podjetja opozoriti eh, na to, kako zagotoviti boljše izobraževanje za tiste, ki iščejo delo? Kako bolje povezati potrebe eh, in pa povpraševanja? Sama sem bila dejavna tudi v lokalni politiki, eh, v občinskem svetu in zbrala sem veliko izkušenj. Ugotovila sem, da nacionalne rešitve ne ustrezajo vedno lokalni ravni. Vi pa uh, boste še bolj oddaljeni od uh, delavcev. Kako boste ugotovili oziroma zagotovili, da bodo upoštevani tudi interesi lokalnih skupnosti? Nadaljujemo z skupinami. Skupine bodo zastavile vprašanja in potem bomo nadaljevali. Skupina S in D, gospa Jungerius. Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Vidimo nove in stare obraze. In vsi seveda sodelujemo za to, da bi bila Evropa boljša na socialnem področju. Danes je mednarodni dan eh, za dostojno delo. Zato mislim, da je zelo pomembno videti tudi, kako lahko vi prispevate k uresničitvi tega načela. Smo sredi eh, zaslišan različnih komisarjev in zelo jasno je tudi, da je novo izvoljena predsednica komisije velik povdarek dala socialni dimenziji notranjega trga. Moje vprašanje je torej sledeče in najbrž je to vprašanje za vas vse. ena izmed nalog, ki jih je gospa von der Leyen dala komisarju za delo in za poslovanje, je, da pripravi akcijski načrt v zvezi z uresničevanjem stebra socialnih pravic. To je torej na agendi Nikolasa Šmita. In mislim, da lahko vse vaše agencije prispevajo k izvedbi tega akcijskega načrta. Lahko pomagate pri pripravi tega akcijskega načrta kasneje eh, pa tudi pri dopolnitvi in nadgraditvi tega akcijskega načrta, pa naj gre za pridobitev novih veščin, eh, za varnost pri delu, za pravično mobilnost delovne sile in tako naprej. Vse to bo del eh, akcijskega načrta in moje vprašanje je, ali bi bilo mogoče, da v imenu našega odbora natančno spremljate, kakšen bo prispevek agencij k stebru eh, socialnih pravic? In ali bi lahko morda tudi, ampak ne vem, ali je to vprašanje za sejo koordinatorjev ali pa za to sejo, ampak vseeno se mi to zdi zanimivo. Ali bi bilo mogoče, da bi bili direktori teh agencij prisotni pri sejah odborov ali boste v prihodnosti morda prisotni tudi pri teh zaslišanjih? Kaj ti, seveda imamo agencije z dolgotrajno tradicijo, imamo pa tudi agencijo, ki še sploh ni bila ustanovljena. Upam, da bo eh, mogoče, eh, da se udeležite naših sej skupaj eh, z direktorji. Nadaljujemo skupino Renew. Gospod Pislaro. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imam zelo kratko vprašanje za vsakega izmed štirih članov panela v tem trenutku. Začel bom z CDFOP-om. Če tudi poudarjamo pomen poklicnega usposabljanja in dualnega izobraževanja. Še zmeraj velja prepričanje, da se za poklicno usposabljanje odločajo le tisti, ki niso dovolj nadarjeni za univerzitetno izobraževanje. To je izpostavil CDFOP in Izpostavljeno je bilo, da moramo povezati eh, teoretično in pa poklicno usposabljanje, tako da bomo pripravljeni na eh, prihodnost. Eh, kajti, če imamo poklicno usposabljanje zgolj za tiste, ki so neuspešni pri teoretičnem usposabljanju, potem ne bomo dosegli ničesar. Torej, moje vprašanje je, kako gledate na to in. Kako nameravate to nadzorovati uh, kot uh, vodja uh, v uh, CDFOP-u? Sedaj pa, gospa Fontanje, socialni dialog. To je ena izmed zelo pomembnih tem. Danes sem se srečal z kandidatom za komisarja, gospodom Dobrovskisem, ki je dejal, da je socialni dialog ena izmed njegovih prednostnih eh, nalog. In Eurofond naj, Fund najbrž eh, najbolj uh, odseva ta pomen dialoga na tem področju. Kako vi gledate na to? Ali je to v mandatu uh, Eurofonda? Gospod Kremers, Ela je novo, nova agencija. In eh, veseli me, da ste danes tukaj z nami, kaj ti eh, odigrali ste pomembno vlogo pri koordinaciji socialnih sistemov. Zanima me, kako gledate na pomen ELE v prihodnih razpravah in kaj monite, menite o mandatu za koordinacijo socialnih storitev. In gospod Miksič, vprašanje, katere so najpomembnejše. Ali lahko prosim zaključite, prekinja predsedujoča? Ja, se opravičujem. E, ja, vem. Torej, če bi morali izpostaviti eno prednostno nalogo, katera bi ta bila, se opravičujem, biti moram pravična. Sedaj pa zeleni, jaz bom zastavila vprašanje. Gospa Peter Hansen namreč eh, danes žal ne more biti z nami. Moje vprašanje za vse kandidate je, kako boste vzdrževali stike z poslanci, z parlamentom, kako nameravate ukrepiti te stike ali pa jih, na, jih nadgraditi in zakaj ste vi osebno mm, najboljši kandidati za te agencije. E, to je bilo moje vprašanje, skupina ED, ali kdo želi besedo? Ne, nikogar ne vidim. Skupina IKR. E ja, se upravičujem, nisem vas videla. Beseda je vaša. Govorila bom polsko. Najlepša hvala. Čestitam vsem kandidatom za imenovanja. In rada bi ponovila vprašanje, ki je bilo že zastavljeno. Kako nameravate sodelovati z našim odborom? Kako pogosto se boste pogovarjali z nami? In uh, kandidatka za Eurofound, kaj menite o izzivih za trg delovne sile, kajti imamo uh, starojoče se prebivalstvo in to bo velik problem. Kaj lahko storimo, da bi izboljšali poklicne veščine starejših? Tukaj gre tudi za digitalne veščine. Gospod Beker, kateri model sodelovanja z podjetij se vam zdi najboljši? In še eno vprašanje gospodu Mičiču. Gre za izzive na področju zdravstvenega varstva ljudi v pisarnah. In še vprašanje za Evropski organ za delo. Rekli ste, oziroma slišali smo, da je prišlo do eh, težav v zvezi z skupnim nadzorom pri pripravi zakonodaje za ELO vendar pa je to menda bilo povezano s pomankanjem informacij v enem izmed predhodnih obdobij priprave te zakonodaje. Če podjetje, ki je napotilo delavca, nima sedeža v državi, kjer naj bi se delo opravljalo, potem bi potem se pojavijo težave zaradi tega, ker delovna inšpekcija eh, države, kjer delo poteka, ni v stiku z delovno inšpekcijo države, kjer je sedež podjetja, ki je napotilo delavca. Kaj menite torej o posredovanju informacij v državo, v katero so napoteni delavci? Ali ne menite? Ali ne menite, da bi morala biti Ela seznanjena tudi s tem. Herzlichen Dank, es geht weiter. Najlepša hvala. Sedaj pa skupina Gue. Ni vprašanj. Torej bomo se začeli z odgovori vseh kandidatov. Vsak kandidat bo dobil tri minute za odgovor na vprašanja. Začeli bomo z gospodom Bekarjem in nadaljevali bomo v obratnem vrstnem redu. Gospod Bekar. Hvala lepa. Skušal bom izkoristiti čas eh, in eh, bom skušal odgovoriti na vprašanja, ki so bila zastavljena. Najprej eh, bom odgovarja, odgovoril na vprašanje glede eh, tečajev za zaposlene. Gospa Skutedal je zastavila to vprašanje, rekla, da ti tečaji pogosto niso prilagojeni potrebam na trgu, pogosto nimamo na voljo analiz. Ja, res je. In tudi v nalogah CDFO pa je to eh, jasno napisano, da mora pripraviti analize dejanskih potreb na trgu. Mislim, da imamo zelo dobro, dober zapis eh, v poročilu, ki govori o nalogah eh, agencije CDFO. Namreč gre za povezavo med poklicnim zaposlovanjem in pa med trgom delovne sile. seveda potrebujemo tudi nadzor nad eh, temi storitvami. Vprašanje gospe Jungerius pa je odlično soupadlo z eh, dnevom eh, dostojanstvenega dela. Mislim, da je pomembna vloga socialnih partnerjev. Nobene druge alternative ne vidim in povsem upravičeno ste omenili tudi nalogo, ki jo je gospa von der Leyen dala eh, komisarju za delo. Tukaj gre za steber socialnih pravic, eh, tam se počutim doma. Eh, res je name velik vtis naredilo, da je bil ta steber sprejet. In ja, povsem prav imate, da moram to spremljati. Gospod Pislaro. Gospod Pislaro. Povsem prav imate. Zavedamo se te stigmatizacije. Poklicno usposabljanje nima enake vrednosti kot pa akademsko izobraževanje. In uh, tukaj bo seveda svojo nalogo moral opraviti tudi CDFO, sekundarno in terciarno izobraževanje. Eh, je potrebno povezati tako, da bo mogoč prehod iz eh, sekundarnega na terciarno sodelovanje. Dualno izobraževanje pa je še zmeraj model, ki bi mu morali slediti. Namreč eh, v moji državi je popraševanje po neakademskih poklicih veliko više eh, kot popraševanje po akademskih eh, poklicih. In uh, ohranitev stika z Evropskim parlamentom. Če bom potrjen, potem seveda želim sodelovati z uh, vašim uh, odborom. Eh, ampak v moji pogodbi je zapisano, da mi bodo le dvakrat letno povrnili potne stroške. Z veseljem bi prišel še večkrat. No, upam, da boste to lahko rešili. Zakaj pa sem jaz osebno primeren za ta položaj? Dolga leta sem delal v odboru za zaposlovanje, pripravljal sem poročila in poleg tega sem bil v prvem mandatu tudi v odboru za kulturo in odbor za kulturo eh, ima veliko manj opraviti za kulturo, kot pa z izobraževanjem in zelo uh, pomemben je recimo program Erasmus in tudi številna druga vprašanja. Tako da sem tudi tam zbral kar uh, nekaj izkušenj. Toliko v odgovor na vaše vprašanje. In mislim, da je bilo zastavljeno tudi vprašanje, kako želim sodelovati z odborom, kako pogosto sem se nameraval pogovarjati. Ti, se nameravam pogovarjati z vami, ja, pogosteje, kot pa je zapisano v tem dokumentu. V tem dokumentu je zapisano dvakrat na leto, ampak vem, da lahko odbor to spremeni. Kateri model sodelovanja ste mi zdi najboljši? Mislim, da je že vse nakazalo, eh, da se zauzemam za socialno partnerstvo. To so pokazali že moje prejšnje odgovori. In uredba Evropskega parlamenta, tukaj sem še bil, ko smo jo sprejeli, eh, tudi vključuje socialne partnerje v eh, upravni odbor. Zato mislim, da bo to tudi uresničeno. Najlepša hvala, gospod eh, Bekar. Sedaj pa nadaljujemo z gospod Fontanje. Tudi vi imate na voljo tri minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ja, menim, da moram poskušati odgovoriti na vsa ta vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Gospa Jungerios. nesprejemljivo je, da danes toliko evropejcev dela, pa z denarjem, ki ga zaslužijo, ne morejo preživeti. In to je povezano z kakovostnimi delovnimi mesti. Kaj lahko storimo? Kaj lahko storijo agencije e, Eurofound? Potrebno je sodelovati z inštitucijami, kot je ta parlament, in izbrala sem kar nekaj izkušenj na tem področju. Vendar pa manjkajo konkretni rezultati, konkretni podatki in pri tem lahko pomagajo agencije. Imamo pilotne projekte in parlament lahko tudi zahteva izvedbo tovrstnih projektov in potem nova delovna mesta ter posledice. Digitalizacija, to je zelo pomembno, kaj ti eh, delojemalce je tudi strah in potem je potrebno razmišljati tudi o starejših, kaj ti starejših je digitalizacija strah, pa tudi vseh sprememb. Roboti bodo prevzeli eh, določeno delo in zaradi tega bi morale agencije ugotoviti, kako bo vse to vplivalo na trg delovne sile ali bodo lahko zaposleni nadaljevali z svojim delom, ali eh, bodo eh, prilagodili svoje veščine potrebam na trgu delovne sile. In potem minimalna, minimalni dohodek v državah članicah. S tem se bo potrebno še ukvarjati. In potem še ena tema, s katero smo se ukvarjali tudi v prejšnjem. Eh, sklicu in sicer eh, gre za jamstvo za otroke. Veliko večina poslancev se je strinjala z tem jamstvom, ampak eh, potrebno se je tudi natančno ogledati, kaj to pomeni. Ker ti potem se zadeve že nekoliko zapletejo. In seveda gre tudi za različne države. Potrebno je natančno definirati, kaj pomeni jamstvo za otroke. In eh, pri tem lahko agencija kot Eurofund precej pomaga tudi države članice, tudi za države članice je to zelo pomembno, kajti države članice bodo morale to izvajati. In potrebno se bo pogovarjati tudi o tem, eh, kaj bo se zgodilo s sredstvi. Zato potrebujemo namreč tudi finančna sredstva in zaradi tega so pilotni projekti tudi zelo pomembni. Potem pa socialni dialog. Ta je ključnega pomena in v državah kjer eh, socialni dialog eh, boljše deluje. So tudi delovni pogoji veliko eh, boljši. Boljša je podpora za zaposlene, delovna mesta so dobra delovna mesta, delojemalcem so zagotovljeni dobri delovni pogoji. Gospa predsedujoča, kakšna naj bi bila naša vloga? Ja, no. O tem boste odločali tudi vi. To vlogo lahko seveda nadgradimo, če boste tako želeli. Pomembno pa je, da imamo vsaj nekateri izmed nas izkušnje eh, kot nekdani poslanci in vemo, kako zelo pomembne so lahko te agencije. Vemo tudi, eh, kako Težavna je včasih situacija in mislim, da eh, lahko Evropski parlament tudi natančno določi, eh, kakšna bo naša vloga. Lahko smo glas eh, parlamenta, če tako želite. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Miksič. Thank you, thank you, Hvala pa gospa predsedujoča. Najprej bom poskušal odgovoriti na vprašanje, ki je tukaj v zraku. Uh, za vse štiri, pravzaprav. Vloga strokovnjakov v upravnih odborih teh agencij. V preteklosti sem že delal v evropskih institucijah in glede na svoje izkušnje lahko rečem, da je ključno naslednje. No, sedaj bom uporabil manj um, znani izraz, ampak torej vidimo, da trenutno um, stranke določajo vlogo in vi ste tokrat stranke, vi kot člani odbora. Potem se lahko pogovarjamo o tem, koliko krat se bomo sestali. Thank mm -hmm. you no, osebno rečeno, se sploh ne bi zanimal za to vlogo, če ne bi možnosti, da se z vami sestanem čim bolj pogosto. Zato res upam, da bo parlament lahko tudi nas, strokovnjake, čim bolj aktivno vključil v delo. Upam, da boste čim bolj pogosto zahtevali informacije in pa tudi podporo glede tehničnih vprašanj eh, v zvezi z našim področjem. Sedaj pa bolj specifično vprašanje gospe Jungerius. Pred nami je mednarodno sprejet cilj in tudi politika na evropski ravni. In to bi povzel kot uh, zdravje pri vsem na nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni. je zdravje pri delu in varnost pri delu ključno vprašanje za številne institucije. Že na nacionalni ravni imate vsaj štiri raz, različne tipe ministrstv in oddelkov z pristojnostmi, ki se med seboj naprikrivajo. Socialni stebr je zato res odlična priložnost, zato da poskušamo vključiti vse um, delojemalce, ki nima vedno zadosti predstavnikov ali pa zaposlene niso vključeni v različne predstavniške organizacije. Prav tako so pomenili tudi tri partitne strukture upravnih odborov. Te se morajo prilagoditi na nov razvoj dogodkov v naši Evropi. Kot sem povedal že prej, Sedaj smo priča četrti industrijski revoluciji, ki je um, izziv za vse nas. Potem pa gospod Pislaru. Zelo kratek odgovor za vas imam. Uh, motne depresije in pa druge um, psihološke motne so hud problem v Evropi. To je pravzaprav uh, tretji najbolj pogost uh, vzrok za bolezni. Uh, 40 odstotkov ustanov pa obenem priznava, da nima zadosti informacij o tem, kako eh, psihosocialna tveganja vključiti v oceno ogroženosti na delovnem mestu. Zato je to zelo občutljiva tema. Tudi, če to pogledamo socialnega in pa epidemiološkega ter medicinskega zornega kota. Zato moramo temu posvetiti več pozornosti. In EU OŠA je tukaj primeren akter. Potem pa še delavci v pisarnah. Ta tema mi je pri srcu, ampak vem, da moram biti kratek, kajti že sedaj sem prekoračil svoj čas za govor. Ampak gledajte, oktober 2020 bo Iroša začela z naslednjo dveletno kampanjo in uh, osredotočili se bomo na kostno-mišična bolenja. Ta bolenja so zelo prisotna pri teh delovcih v pisarnah. No, sreče hotela, da bo ravno naslednje leto agencija začela delati na tem vprašanju. No, ampak ob enem, zakaj pravim, da je um, to srečno na ključe? Uh, odbor prej ni imel veliko besede pri določanju tem teh kampanj, kajti um, upravni odbor agencije odloča o tem ponovadi že tri leta vnaprej. No in zato uh, sem prepričan, da bo odbor tukaj vendarle imel določeno vlogo in bo lahko povedal svoje pripombe uh, z agencijo glede tega, katere so najbolj primerne teme za obravnavo. To je zelo, zelo pomembno, kajti te dveletne kampanje so uh, eden izmed najbolj pomembnih in prepoznavnih projektov OŠE. Hvala. Und, um, Hvala lepa. Sedaj pa lahko gospod Kremer se odgovori na vprašanje, potem pa sledi drugi krok vprašanj. Um, Hvala. Tudi sam bom poskušal biti kar sta kratek. Um, najprej, gospod Skotel, govorili ste o lokalnih potrebah in pa o posledicah na lokalni ravni. Kot že rečeno, že v razpravah v parlamentu je bilo veliko odgovora o dodani vrednosti recimo nekaj lahko ustvarimo na srednji ravni in kakšna bo potem dodana vrednost ele. Poglejmo si naprimer pobude z terena. Tukaj vidimo, da nujno potrebujemo izmenjavo izkušenj. Predvsem glede tega, kako obravnavati nekoliko umetne strukture za vstop na trg. Sedaj imamo v Evropi vsega, svobodo združevanja ter pa svobodo zagotavljanja storitev. Imamo na voljo številne instrumente za nadzor struktur na svetovnem področju, ampak vse um, te entitete imajo ozemeljske omejitve. Naprimer, delovski inšpektorat nima mandata zunaj svoje entitete, potem tudi organizacije za socialno varnost nimajo mandata zunaj svojih struktur. In tudi davčni organi, naprimer, um, na področju dela, nimajo pristojnosti izven svojega mandata. Pa vendarle vidimo, da moramo sodelovati, to je vedno bolj jasno in ELA je eden izmed prvih korakov k dodatnemu sodelovanju in pa legitimnosti tega sodelovanja. In tukaj že odgovarjam vam, um, gospod Dikajer, V preteklosti sem že sodeloval pri skupnih inšpekcijah, ampak seveda, ja, gre za posredovanje, medijacijo in tudi za izmenjavo informacij. Trenutno ocenujem um, delovanje um, uradnikov za zvezo in pa struktur vse na enem okencu. Tukaj bi lahko napravili še precej več. No, ampak to vendarle so mehanizmi za prenos informacij. To so vprašanja za Elo. In po drugi strani tudi res, kot je prerečeno, moramo sodelovati s temi organizacijami iz terena in pa z inšpektori za delo. Tako lahko izboljšamo mobilnost. Potem pa sta še dve drugi uh, kolegici uh, zastavili vprašanje no, pravzaprav tudi gospod eh, Pislaru. Predsednik Juncker je govoril o arhitekturi enotnega trga. Dejal je, da je bilo pravzaprav čudno, da imamo Evropski bančni organ, ampak nimamo pa organa, ki pregleduje eno izmed ključnih soboščin v Evropi. To je bil jasen znak, da moramo pogledati tudi strukturo enotnega trga. No, tukaj bi omenil še nekaj, ne moram reči, katera je ena in edina pobuda, ampak vendarle. Moramo povezati različne discipline. Ne moramo več govoriti o uredbi 883, če ne pogledamo mobilnosti delavcev ali pa če ne pogledamo okvira na splošno na tem področju. če želimo preživeti v prihodnosti, moramo upoštevati tudi svobodo gibanja. Kajti svoboda gibanja je ena izmed največjih vrlin Evropske unije. Zato moramo medsebojno povezati te discipline. V preteklosti smo se pogovarjali o usklajevanju socialne varnosti in takrat se spomnim, da je marsikdo rekel, pa gledajte, to sploh ni povezano z mobilnostjo delavcev. No, gledajte, sedaj mislim, da je situacija drugačna. Sedaj vemo, če se nekaj izjelovi na enem področju, potem je problem tudi kje druge. In to mislim, da je pomembno povdariti in obravnavati v razpravi. No, potem pa še eno vprašanje. No, želeli ste, da podam predlog za socialni pre, eh, stebr. Pri obdočitvi se dogaja marsikaj zanimivega naprimer, včasih imamo čezmejne dobavne verige, ki so vključene v proizvodno blagajno storitev. Davčni organi to vedno bolj obravnavajo kot um, skupno dosledno entiteto in gospodarski subjekt. In mislim, da moramo to poštevati tudi na socialnem področju. Pri varnosti in zdravju to že obstaja, naprimer pri Evropski direktivi za Eh, začasne delavce v agencijah in tam piše, da je treba zagotoviti varnost na delovnem mestu, ne glede na to, iz kje prihaja zaposleni. No, ampak o tem bi lahko govorili še tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa drugi krok vprašanj in tu se bodo malce zaostrili pogoje. In sicer tisti, ki sedaj želi to postaviti vprašanje, dobijo le eno minuto časa. Pri odgovoru pa bo tako, da je čas za odgovor le po dve minuti. Spričo časa prosim, da se tega držite. Tu imam seznam in bom navedla vse, ki so tu navedeni. Es, ge, es beginnt mit Frau Anna Zalewska, ECA.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 Imamo tudi širokopasovni internet v vseh šolah, to je zelo pomembno, dostop do interneta je izjemno pomemben, ampak problem z dualnim sistemom je v tem, da ga je treba tako rekoč dobro prodati, dobro predstaviti. Imate v vaši agenciji idejo, kako bi to naredili Evropa 2020 morda? Bi bila to dobra zamisel? Predvsem mislimo splošno izobraževanje, ne poklicno usposabljanje. In moje vprašanje se glasi, kako naj izboljšamo kakovost, nefor, oziroma kako naj analiziramo kakovost neformalnega izobraževanja. Spletne informacije ne pričajo vedno o kakovosti in kako naj tudi evaluiramo usposabljanje znotraj podjetij. Veselim se dobrega sodelovanja. Dank. Hvala lepa. Gospod Jurun Lenars, izvolite. Yes, thank you. Um, thank you Hvala lepa. Lepo je videti te štiri predstavnike tukaj. No, sploh pa, ker so to znani obrazi, lepo, da se tukaj vidimo. Uh, imam um, eno vprašanje za vse štiri. Uh, pravite, da boste predstavljali naš odbor in pa Evropski parlament, eh, smo vaše stranke, kot pravite. No, ampak če vidimo predpise, pa piše, da ste neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament, niste naši predstavniki, ampak ste neodvisni strokovnjaki. Kako boste to potem med seboj uskladili? Ker je to nekakšna napetost. Eh, tukaj ubiramo bolj praktični pristop, ampak eh, dokumenti so dokumenti. Potem pa še gospod Kremers, torej. Um, ELA je zame zelo pomembna, veliko dela ste tudi upravljali v prometu na tem področju. Kako gledate na rezultate, glede na prvi dokument stališči in pri katerem delu uredbe bo vaš prispevek najbolj bistven, potem pa še gospa predsednica in pa sekretarat. No, gledajte, um, ELA je drugačna agencija kot pa druge, kot je nova agencija, upravni odbor se bo prvi srečal šele drug teden. Kako bo tukaj postopek potekal? Kaj ti? Kako bomo poskrbeli za to, da bo strokovnjak že naslednji teden tam in da bo torej prisoten že na prvem um, upravnem odboru ELE? Nadaljujemo z gospodom Zander. Hvala lepa. Uh, nimam uh, vprašanj, no, tako bomo lahko pridobili nekaj časa pri odgovorih, ampak bi pa rada to komentirala. Sem vesela, da tukaj vidimo te štiri strokovnjake tukaj dva eh, bolj poznam, kajti skupaj smo se v preteklosti že bojevali na teh področjih, naprimer pri reviziji uredbe o CDFOP. Želeli smo, da parlament lahko pove svoje stališče v zvezi s eh, tem področjem in vi boste tokrat naš glas in še sploh še toliko bolj v naslednjih mesecih. Veliko srečen uspeha. In pred vami je res velika priložnost eh, in odgovornost, kajte vi ste prvi strokovnjaki, ki bodo predstavljali Evropski parlament pri teh zelo bistvenih eh, temah, ki so nam zelo pri srcu. Hvala. Ähm, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Trije Lenoir. Hvala lepa, bom govorila francosko, tako da bo šlo hitreje. Eh, gospa Lope Fontanje in pa gospod Mikič, oba sta dejala, da obstajajo razlike pri zdravju med evropskimi državljani. Eh, gospod Mikič, pravite, da ste primerjali zdravstvene sisteme med vzhodno in pa zahodno Evropo. Gospa Lope Fontanje, vi pa pravite, da ste drvali v skupini za boj proti revščini v parlamentu pričakovana življenjska doba se lahko razlikuje tudi do 8 let, glede na socialno-ekonomski status državljana in pa tudi glede na prihodek državljana in pa izobraževalno raven. Tip izobraževanja ali pa to, da nekdo nima delovnega mesta, potem plačilo ali pa podrobni pogoji za vstop in izstop z trga dela, pogoji pri delu, vse to so ključni dejavniki za naše življenje. In hvala lepa, da ste omenili tudi to, da bi se lahko izognili raku z bolj ambiciozno preventivo na delovnem mestu. Imamo vprašanje, kako gledate na vlogo svojih agencij pri neenakosti na področju zdravja? Hvala. Merci, madame, und es geht weiter mit Herrn Patten. Nadaljujemo z gospodom Pattenom, izvolite. Thank you, chair. I, I have one question. Hvala. Imamo vprašanje za gospoda Bekerja. Gospod Beker, sedaj ste torej kandidat za strokovnjaka pri CDFOP-u, ampak iz vaše predstavitve mi ni čisto jasno, kakšno je vaše strokovno znanje. Torej, um, videli smo, da ste bili na bolniški varnosti, uh, starem prebivalstvu, potem v PR-u, um, torej um, odnose z javnostmi. Vse to, ampak glede poklicnega izobraževanja, usposabljanja pa nič. Uh, ni ničesar o raziskovalcih, ni ničesar o priznavanjih in kvalifikacijah in prav tako ni ničesar glede izzivih, glede dostopa do mladih. Ali sploh veste, koliko državljanov nima nekakšnih kvalifikacij ali pa zelo nizke kvalifikacije, koliko naprimer ljudi torej nima izobraževanja ravni in koliko je vajencev naprimer v vaših državah. Ali veste vse to? Gospod Beker, nimate pravih izkušenj na tem področju, se mi zdi. In mislim, da ste vi tukaj pravi vajenec. Ali bi sami sebi dali to delovno mesto? Res? Mhm. Hvala lepa. Še zadnji, ki bo zastavil vprašanje. Gospod Danison, SND. Hvala in hvala vsem za predstavitve. Imam vprašanje za gospoda Kremersa. Uredba ELI predvideva, da lahko socialni partnerji in sindikati predstavijo svoje argumente organom. Kako bi ELA rešila določene države? Naprimer, sindikati pravijo, da podjetja ne izplačujejo plač ali pa manj, kot bi morali po nacionalni zakonodaji ali pa po kolektivni pogodbi ali pa ko so problemi s slavna, slavnatimi družbami. To je vedno hujši problem, tudi zaradi čezmejnih razsežnosti. Švedski organi so pred enim tednom uh, pregledali um, 100 gradbenih uh, gradbišč in 25 odstotkov so jih takoj zaprli, potem so nekateri drugi še dodatno preverili, ali bo Ela tukaj lahko kaj spremenila že sedaj, ali pa potrebujete še dodatne pristojnosti, da bi dejansko nekaj spremenili glede teh slabih praks. Hvala. Hvala, s tem so zaključili krok vprašanj in sedaj ima vsak po dve minuti časa za odgovore. Začeli bomo z gospodom Bekerjem. Izvolite. Hvala lepa. Gospod Celevski bi odgovoril, da vprašanje po priznavanju tistih, ki so zaključili dualnega izobraževanja, tudi še ni dosegla prave mere, ki si jo želimo v drugih državah. In posod v Evropi bomo morali delati na tem, da je, bo neakademska poklicna pot dobila takšno vrednost, ki jo v gospodarstvu in na delovnem trgu dejansko ima. To še ni rešeno, to je evropsko vprašanje. Zaposljivost pa vidim kot glavni dejavnik, kako ocenjujemo kvalifikacije. Je to pot do zaposlitve ali je to pač neka okrasna izobrazba? Mislim, da zaposljivost Eh, odgovarja na to. Žerom Lenars, neodvisni strokovnjaki so vedno med, na, v napetostju med tistim, ki jih napotijo in med tistim, ki jih zaposlujejo. To v politiki vedno velja saj vlade vedno posegajo po strokovnjakih in ker nimamo izkušenj v zvezi s tem, moramo ostati odprti, moramo dovoliti, da nas ocenijo in tudi odbor nas bo opazoval in hkrati nas bodo opazovali tudi izvršni direktori in pa upravni odbor. Mi vsi smo nastopili za to, da bomo neodvisni in da bomo delo pravljali tudi neodvisno in mislim, da bo to tudi uspelo kako danes ocenjujem Elo, kot ste me vprašali, pri, eh, še vedno jo, kajti bil sem precej kritičen do nje, zdi pa se mi, da je danes to odličen izdelek. Najbolj pa me je pritegnil CDFOB zato, ker je delovni trg spet v, agenciji, v rokah agencije, ki ima strokovnost Eh, in tako sem mnenja, da bo strokovnost tukaj na najvišji ravni, tako v CDF-u kot v ELI. Gospa Trenoir, omenili ste na vprašanje raka, nisem strokovnjak za to, ampak mislim, da je to evropski projekt. Velik evropski projekt, kot smo ga vedno zahtevali. Spet velik projekt in to pomeni izbrisanje raka v čim krajši prihodnosti. Gospod Petten, moja osebna kvalifikacija je ravno ta, ki ni šla po študijski poti. Nisem študiral trga delovne sile na visoki šoli, bil sem pa predavatelj na visokih šolah. Bil sem predavatelj na, v okviru dualnega usposabljanja na poklicnih šolah. Dolgo časa sem bil sam zaposlen in sem si postavljal to vprašanje. Bil pa sem tudi podjetnik, torej šef, ki je sprejemal ljudi. In tudi tukaj v parlamentu sem v zelo visoki meri prejemal znanje, ko sem naprimer študiral mrežo uprav, eh, upravljalcev delovnih trgov kjer so ravno ta vprašanja nastajala. Poleg tega pa bi omenil tudi osebni dostop do uh, zapostavljenih v družbi. In bi to dal tudi v osrčje nadzornega dela, če temu tako rečem. Mislim, da je bilo to to. Hvala. Hvala lepa, gospod Bekar. Nadaljujemo gospo fortenje beseda je vaša hvala predsedujoča bom kratka kajti vem da je kolega gospod Baker že odgovoril na številna vprašanja gospod eh, Leners eh, dragi prijatelj dragi nekdanji kolega pravite kako smo lahko neodvisni um, ko smo strokovnjaki za takšne agencije. No, moramo biti objektivni, poslušati vse skupine in ne smemo biti pristranski. Vem, moramo biti neodvisni od vseh skupin, obenem pa tudi odvisni od vseh, tako rekoč, kar pomeni, da moramo poslušati ljudi, moramo se usklevati tudi s tem skupinem, odborom in parlamentom in tudi specifično agencijo po drugi strani. Potem bo gospod Lenoir, govorili ste o revščini. Ja, res je. Neenakosti pri zdravju so tudi vezane na revščino. Ne samo, ampak eh, tudi. Eurofound ima pred seboj jasno nalogo in sicer to, da odpravimo takšne težave. Tukaj bomo sodelovali tudi z drugimi službami, ki se bojijo proti revščini. Želimo skupaj izmenjavati znanje in izkušnje, tako da lahko naredimo čim več za to, da bomo predstavljali parlament in pa da bomo skupaj pripravili zakonodajo, ker se bomo bojevali proti tem razlikam. Tudi mi se bomo vedno zauzemali za to, da se začnejo specifične raziskave in pa delo, eh, ki so pomembni za poslance odborov. Kot sem že prej povedala na začetku, eh, veliko je teorije, ampak praksa počasih manjka in mi želimo delati na področju prakse. Vidim, da je ten miks. Hvala lepa in sedaj spet gospod Miksič. Um, Hvala, bom poskušal biti kar se da kratek. Najprej gospod Lenars, odgovor za vas. Pravite, neodvisni strokovnjaki, ki jih je, imenuje Evropski parlament, ravno takšne oznake pomenijo, da bo upravni odbor zelo bogat. Um, vseh agencij, no ampak bi sam govoril o EU-OŠA. Struktura upravnega odbora nekako zaostaja za razvojem dogodkov v evropski družbi, kot rečeno že prej. Nekatere skupine državljanov nimajo neposrednega glasu. V upravnem odboru OŠA imamo delodajalce, delojemalce in pa nacionalne vlade. Ampak veliko je pa drugih skupin državljanov, ki so neposredno zainteresirane za to področje, ampak nima svojih predstavnikov. Ravno vi imate najbolj neposredno povezavo z vsemi državljani. Ravno vi ste tisti. Če smo prisotni na tih upravnih odborih, lahko potem izrazimo naše mnenje in lahko predstavljamo te skupine državljanov. To je ta, eh, to bogatstvo razprav in pa struktur. In pravno zato, kot pravite, smo neodvisni strokovnjaki. No, tukaj seveda ne bi govoril o etiki. Tukaj je čisto očitno, da etika vključuje tudi neodvisnost in nepristranskost. Sam lahko rečem, da bom vedno povedal resnico, pa čeprav vam to morda ne bo všeč. Potem pa še vprašanje glede neenakosti pri zdravju. No, gospa, to je pa zelo obsežna tema. To je res boleče, kajti razlike v EU med evropskimi državami pri tej temi so zelo, zelo velike. Potem govorimo sploh o zdravju in varnosti pri delu. No, poglejmo si zadnje rezultate SNR-a. To je zelo um, koristen mehanizem OŠA. E. In če si pogledamo te rezultate, vidimo, kje so te razlike. Upamo, da bo to pomembna tema tudi za program OŠA e v prihodnosti. No, bom kar se da iskren, uh, ehm, bom malce manj formalen. Osebno rečeno je to za me zelo, zelo bistveno vprašanje. Vsi tukaj upam, um, da se boste to vzeli k srcu. Hvala. Eh, Hvala lepa. Z gospodom Kremerjem bomo zaključili ta krok vprašanj. Hvala lepa. Um, yes, had, uh... Hvala. Ja, nekaj vprašanj je bilo namenjenih tudi meni osebno, no ampak najprej pa poročanje. Že na začetku predstavitve sem dejal, Evropski organ za delo je del širše strukture, ki je nujna za enotni trg. In to je izhodišna točka, pa sedaj bomo delali še naprej. Ko sem se povarjal z Evropsko komisijo, sem dejal, gledajte, če bi to ustvarili konec 80-ih ali pa na začetku 90-ih let, potem nekaterih drugih struktur uh, sploh ne bi imeli, ker bi jih že vključili v ta organ za delo, kot je sedaj, in pa v to platformo, ki se ukvarja z neprijavljenim delom, poleg tega imamo tukaj še različne odbore, naprimer za napotitev delavcev in tako dalje. In tako dalje. Ravno z tega vidika imamo pred seboj veliko dela v tem prvem pionirskem obdobju. Gospod eh, Lenarc, že v preteklosti, eh, v letu in pol so se pogovarjali o tem področju in pravite, kako pomembni so rezultati parlamenta. Že na začetku uvoda sem jasno povedal. potrebujemo bolj okrepljeno sodelovanje na tem področju ali pa pri informiranju, izmenjavi izkušenj, praks, skupnih inšpekcijah in tako dalje. Vse to je zelo pomembno. In potem kot drugo, prvič se je sedaj zgodilo, da vidimo, da moramo te discipline gledati bolj usklajeno in horizontalno. Vedno smo delali po silosih, torej po delih na tem področju. Zato je prav, da tukaj sedaj imamo elo. Če obstaja neka težava, potem moramo to obravnavati na predvsej bolj celosten način kot pa v preteklosti. Kaj sam lahko tukaj napravim in vam povakam? Izvrševanje je bilo v mojem preteklem delu zelo pogosto, temu sem še vedno zelo zavezan, potem pa čezmejno sodelovanje med različnimi pristojnimi organi, ki že obstajajo. No, gledajte, tukaj imamo delovske inšpektorate, ki imajo določene pristojnosti, poleg tega pa imamo še druge organizacije po državah. Včasih so izpostavljene te organizacije in socialni partneri so prenesli pristojnosti na druge organe, sploh na področju spoštovanja standardov. Potem pa tudi ocena tvegan, tudi tukaj imamo določeno strokovno znanje, ki je tudi bistveno in to bi rad omenil. Potem pa pravite še ta um, mehanizem za opozarjanje. Prav je, da ste to vključili. Če se pogledamo prvi predlog komisije, vidimo, da je bilo precej čudno. Uh, Eh, naprimer, imamo organ za potrošnike in tam piše, eh, organizacije za varstvo potrošnikov imajo mehanizem za opozarjanje in eh, socialni partneri pa niso bili vključeni v predlog komisije na začetku. Zato se sedaj to spremenjeno in to je dobro. Potem gospod Danielson. ELA mora ugotoviti, kakšen je pravi postopek za primere, ki jih je treba obravnavati in tukaj že imamo določene izkušnje na nacionalni ravni, tako da lahko organ postane aktiven. Kajti ni pa mogoče, da um, se najde nek primer in potem rečete, gledajte, to je pa treba posredovati ali. Ne, pogledati je treba širše pogoje, uh, torej ali bi prišlo do preiskave upravičenca. Uh, potem, ali je predviden upravni postopek za to področje in ali obstajajo resne ovire za to, da se poišče ustrezne informacije. In potem, eh, kot drugo, eh, to mora biti potem tudi čezmejen primer. No, potem je tukaj še več stvari, ampak mora o tem razsvati eh, upravni odbor. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa gospodu Kremersu, hvala za vprašanja, za pozornost, za kandidature, za vaš čas. Kako bomo sedaj nadaljevali? Od vas se bomo poslovili in eh, bomo imeli krajši odmor in potem začeli z volitvami. In prosim, da res se vrnete čez pet minut k vašim napravam za glasovanje. misliti moramo tudi na tolmačenje in tolmače. Das, das problem is, the, the problem is, I'm missing my device, otherwise I can't vote. And they have to... Problem je v tem, da jaz tukaj nimam naprave in uh, da moramo vse pripraviti in to bo trajalo 2 do 3 minute in da to moramo počakati. Vem, da imamo program, vendar moramo tehnično urediti zadeve. Yeah. Meine Damen, meine Herren, Ladies and Gentlemen. Gospe in gospodje, pet minut je minilo, to je bilo zelo kratkih pet minut, vem. Rada bi nadaljevala z glasovanje. Tajno se glasovanje bo, seveda. Žal morajo gostje zapustiti dvorano, gre za tajno glasovanje.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 Začeli bomo z tajnim glasovanjem. Upam, da so vsi kandidati zapustili dvorano, to je zelo pomembno. Kandidati morajo zapustiti dvorano, drugače mi ne moremo voliti. Nobenega več ne vidim v prostoru, lahko začnemo. Začenimo torej z glasovanjem. Najprej gospod Beker, CDFOP, glasujemo. gre za elektronsko tajno glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospod Beker je bil pravkar izvoljen. Hvala lepa. Nadaljujemo z gospe Lope Fontanje, Eurofound. Glasujemo, prosim, dajte svoj glas. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospa Veronika Lope Fontanje za Eurofound je sprejeta, je izvoljena. Nadaljujemo z gospodom Miksičem za EU OŠA. Glasujemo. Prosim, dajte svoj glas. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zelo lepo. Tudi gospod Miksič za EU OŠA je izvoljen. Še zadnji kandidat, gospod Kremers za ELA glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tudi gospod Kremers je bil izvoljen. Zapustili ste dvorano. So, wir gehen, wir gehen über. Sedaj nadaljujemo s šesto točko in sicer splošnim proračunom. Vse smo poklicali nazaj in kandidati so šli ven. sedaj moramo glasovati in smo tudi pod časovnim pritiskom. Sedaj bomo nadaljevali z glasovanjem. Predlog spremembe 5653. Glasovali bomo elektronsko, glasujemo, prosim, oddajte svoj glas. Predlog spremembe 5653. Glas, konec glasovanja. Nadaljujemo. Predlog spremembe 5654. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poimensko glasovanje 5655 oziroma 5656. Glasujemo. Ste oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo. 5660. Glasujemo. Prosim, dajte svoj glas. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog spremembe 5662. Glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. Nadaljujemo. Predlog spremembe 5663. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja predlog 5667. Glasujemo. Se vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. 5668. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Nadaljujemo 5678. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 5693. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 5687. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 5689. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. 5689. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprej. To je bilo to. In še zadnja točka na dnevnem redu. Naslednja seja bo potekala 4. in 5. novembra. Zaključujemo sejo. Thank you.